Dear colleagues, uh, now it is. Kolegice in kolegi, smo pri 11. točki torej dnevnega reda ikona. Izmenjava mnen z Marjano, Marjano Kocivo, generalno direktorico Eurostata. Želimo jo prisrčno pozdraviti in ji čestitati. Vemo, da je prvič na obisku v našem odboru kot generalna direktorica Eurostata. Gospa Koceva je bila imenovana 1. marca v to funkcijo, prej pa je bila vršilka dožnosti generalnega direktorja. E, se pravi, da je bilo to zelo utečeno sodelovanje. Čestitam k imenovanju in seveda se veselimo eh, nadaljnega plodnega sodelovanja z, z vami na številnih področjih, vključno z zakonodajnimi dosjeji, s katerimi se uh, ukvarjamo v trialogih. Najprej vam želim dati besedo in vas prosim za uvod, potem pa bodo kolegice in kolegi postavili vprašanja, prosim. Hvala, gospod predsednik, dober dan, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Eh, osebe, ki so v tej dvorani, vedo, da statistike pomagajo podjetjem odločevalcem v politiki, vam, ki sprejemajo politične odločitve, ki vplivajo na milijone evropskih državljanov. Statistika pa je pomembna tudi za novinarje, ki eh, razlagajo vaše odločitve javnosti. In statistike so pomembne in vedno bolj pomembne za evropske državljane, eh, ki želijo sprejemati informiranje odločitve v zasebnem življenju. Statistike pa pomagajo državljanom tudi, da um, razlikujejo med pravimi številkami in alternativnimi dejstvi ali lažnimi novicami. Vsi vemo, da so statistike pomembne in ker je tako, si lahko predstavljate, kako privilegirana in počeščena sem, da me je Evropska komisija imenovala za novo direktorico Eurostata in da sem s tem v položaju, da vodim Eurostat v teh stimulativnih eh, Včasih, ki pa so tudi polni izzivov. Hvala, da ste me sprejeli tako hitro po mojem imenovanju v, svojim, v vašem odboru. Želim predstaviti prioritete, ideje, kako vidim evropske statistike v prihodnosti. Želim se, tako kot je povedal, povedal gospod Galteri, bila sem vršilka dolžnosti več kot eno leto in smo že v rednih stikih, vendar odkrito upam, da to ni zadnji nastop v vašem odboru, temveč in to tudi, da um, sodelovanje ne bo se omejilo samo na letni dialog o statistikah, kar predvideva zakon. Kaj ti, če dovolite to primerjavo, mislim, da je nekaj skupnega med obima institucijama in sicer, da na ta ali drug način obe instituciji igrata ključno vlogo za ohranjanje demokracije na naši celini, za spodbujanje preglednosti in odgovornosti. Um, javnega upravljanja in tudi javnih eh, politik. In zato eh, želim že na začetku povdariti, da je eh, vitalnega pomena, da eh, ohranjamo trajen dialog med Eurostatom in Evropskim parlamentom in da bo ta dialog odprt, učinkovit in konstruktivn in sicer brez vsakega dvoma. Gospod predsednik, gospe in gospodje, želim vam predstaviti ideje o situaciji, v kateri se nahajajo evropske statistike danes. Vsi vemo, kako pomembne so statistike in vsak dan ugotavljamo, da je to neopodno potrebno za sprejemanje odločitev na ravni EU in tudi za mirjenje učinkovitosti različnih dejavnosti in pobud. Več primerov je za to. Visoka kakovost je povezana eh, tudi s statistikami v državah članicah, naprimer načrt za eh, naložbe, pakt za stabilnost in rast, eh, trajnostni cilji, evropski semester in ne bom naprej naštevala, čeprav bi ta seznam bil lahko zelo dolg. Obenem pa danes razmišljam tudi o tem, kako predstaviti svoje ideje za prihodnost in ne morem predstaviti konkretnih prioritet, ne da bi na kratko opisala, kakšna je realnost, eh, s katerimi se, oz, se sooča evropska statistika danes. In to uh, čuti vsak državljan v tem dinamičnem svetu. To realnost lahko opišemo z dvema trendoma. Hiter razvoj digitalnih tehnologij in tudi eksplozija informacij um, tega v preteklosti ni bilo. Evropski državljani so um, digitalno ozaviščeni, so univerzalno povezani in imajo dostop do zelo različnih številk. In to je ob istem času. Torej, uradna statistika ni samo, ne zagotavlja samo številke, temveč tudi Eh, zagotavlja druge, ne, oziroma veliko je tudi neuradnih eh, podatkov, ki so v konfliktu z uradnimi podatki. In tu je za uradno statistiko izziv. Prvič, da ostanemo relevantni, da smo pravočasni in hitri, in tretjič, da um, tudi um, vemo, kdo so naši viri, temveč um, nimamo več monopola, tako kot je bilo pred nekaj leti in sicer, da smo bili edini vir informacij. In zato, če upoštevamo vse te izzive, sem prepričana, da e, e, čas, ko se statistične številke vedno bolj uporabljajo za politične namene, za oblikovanje političnih vsebin, je zanesljiv vir, kot so evropske statistike, neobhodno potreben in to je največji izziv. To, je moj, to so moje sanje, da če nekam potuješ in če razpravljaš z voznikom, s taksistom o številkah v, v zvezi z migracijami ali z inflacijami, z inflacijo, potem Eh, naj mi taksist reče, eh, oglejte si spletno stran. Eurostata in potem boste dobili prave številke. Dobro je, če človek lahko sanja. In um, zato se sprašujem, ali bom lahko uspešno vodila Eurostat uh, skozi te izzive. To je prvič, da sem tu z vami in zato želim vam um, povedati nekaj podatkov iz svoje karijere. Tri pomembni deli so bili v moji karijeri. Uh, um, torej standardno sem začela eh, oziroma imam akademsko ozadje in to eh, pomembno, eh, ta pomembno obdobje v življenju mi je dalo predvsem radovednost, kako iskati rešitve za težke probleme. Potem sem nekaj časa eh, Eh, bila vodja nacionalnega statističnega urada in tudi tam sem nabrala veliko izkušenj in sem razumela, kako pomembne so številke eh, in sicer, da so objektivne, pravočasne, da so relevantne, tako da zagotovijo sprejemanje pravilnih političnih odločitev. V zadnjih skoraj šestih letih pa sem bila namestnica generalnega direktorja Eurostata in več kot eno leto sedaj vršilka dožnosti generalnega direktorja Eurostata.

tako da imam res tudi evropske izkušnje in perspektive. To, kar želim storiti, je, da bi različne izkušnje povezala skupaj in se tako soočila z današnjimi izzivi. Zelo na hitro se želim osredotočiti na tri pomembne prioritete ki lahko povzamejo namene, ki jih imam v naslednjih letih v zvezi z vodenjem Eurostata. Torej, moj eh, fokus bo proizvodnja statistike, rekli boste, to je trivialno, to je naloga Eurostata, ampak še vedno verjamem, da moramo imeti kritični pregled, ali so statistike, ki jih proizvajamo, relevantne, ali so eh, primirne eh, za današnji čas in ali so tudi dovolj hitre. Če eh, vidim možnost za izboljšave, je prav ta dejavnik časa eden ključnih dejavnikov, eh, predvsem pri socialnih in okoljskih statistikah. Ko govorim o tem, eh, da potrebujemo kritični pregled, je to seveda tudi zanimiv čas. Eh, in sicer mnogi, mnoge strukture EU so pod pregledom, mnoge reforme so v teku, in vse to zahteva kritičen pregled, prilagoditev um, in obogatitev evropskih statistik. Samo nekaj primerov. Poglobitev eh, gospodarske in monetarne unije, o kateri se trenutno razpravlja, zahteva tudi pregled um, statistike pri gospodarskem upravljanju, potem socialne pravice, potem digitalizacija s krepitvijo digitalnega enotnega trga ali področje migracijskih politik. To je samo nekaj primerov, kjer so današnji izzivi ti, da moramo pregledati zanesljivost in pravočasnost statistik, ki jih zagotavljamo. Druga prioriteta je, ja, da bi se fokusiral Eurostat, da izkoristi velik potencial, ki ga ponuja digitalna tehnologija in novi viri podatkov. Eh, samo na ta način bomo lahko proizvedli statistike hitreje, večjo stopnjo eh, podrobnosti, tudi za regije in to je pomembno. Um, um, potem uh, Eh, zagotavljanje podatkov na ravni mest, ne klasičnih administrativnih regij, naprimer čezmejnih regij, eh, obaljnih območij ali regij z podeželskimi območji in tako naprej. Z uporabo eh, tehnologij in novih in virov novih podatkov, eh, tako bomo zmanjšali bremine državljanov in podjetij, tako da se bodo lažje uporabljali ti podatki. In tretja prioriteta je, da se osredotočimo na to, kako se uradne statistike komunicirajo in širijo med uporabniki ponosna sem, da sem v lanskem letu kot vršilka dolžnosti generalnega direktorja začeli um, pomembno dolgo potovanje in sicer um, izboljšanje širjenja podatkov Eurostata. E, to je šele začetek tega potovanja, ampak e, tudi če imamo, če so že jasni prvi rezultati, želim um, na kratko opozoriti tudi na trende. In sicer gre za obnovo naše spletne strani, tako da bodo eh, da bo lažje uporabna in tudi bolj privlačna. Torej gre za digitalno predstavitev, ne samo za PDF eh, dosje. Um, torej uporabnik se bo lahko tudi malo poigraval s podatki, jih lahko ekstrahiral, ponovno uporabil eh, za svoje grafike in te objave se um, posodabljajo z vsakim vnosom novih podatkov. Um, potem Eh, osredotočamo se predvsem tudi na teme, ki so pomembne za državljane, uporabljamo dobre, lepe infografike, ki se lahko avtomatsko prevedejo v jezike um, članic. Um, en statistični podatek, drugače ne boste videli, da se pogovarjate z generalno direktorico, če ne bom navedla številke pred enim tednom pri Eh, mednarodnem dnevu žena, smo eh, objavili infograf o um, razlikah v plačah med moškimi in ženskami in v nekaj urih, urah je bilo 3 eh, milijone klikov um, ogledov, uh, kar je neverjetno. Uh, želim omeniti še tri točke. In sicer tri prioritete, ki sem jih opisala, ne more doseči Eurostat sam. Moramo nadaljevati tesno sodelovanje z drugimi službami v Evropski komisiji in s parlamentom, tako da bomo še bolje razumeli potrebe po podatkih. Eurostat ne proizvaja podatkov sam, temveč eh, nadaljevali bomo partnerstvo z državami članicami, predvsem v tistem delu, kjer želimo hitreje zagotoviti statistike, želimo intenzivirati sodelovanje z Evropskim sistemom centralnih bank in z drugimi mednarodnimi organizacijami. To je torej moja prva dodatna točka k prioritetam. Druga točka, ne morem iz, eh, pustiti ti muž priložnosti, da opozorim na profesionalno neodvisnost. Želim z vami, torej vse bom storila, da bom zagotovila profesionalno neodvisnost in objektivnost evropskih statistik in čutim se privilegirano, da to lahko povem tu, kajti vi ste v zadnjih letih bili ključnega pomena za vzpostavitev dobrega. Eh, pravnega okvira za neodvisnost, ampak moja naloga bo zagotoviti profesionalno neodvisnost vsak dan, kajti morala bom sprejemati odločitve o um, um, sporočilih za javnost eh, in tako naprej. To je druga točka, torej ta profesionalna neodvisnost je nekaj, eh, s čimer se bom ukvarjala vsak dan in pri čemer bom ustrajala vsak dan. In s tem se vračam tudi na naše sodelovanje zadnjo točko. V prihodnjih mesecih bomo imeli več priložnosti, da dokažemo to odlično sodelovanje, tako kot je omenil gospod Gualteri, več pomembnih zakonodajnih dosjejih okvirnih eh, ureditev, ki bodo vplivali na evropske statistike in ki eh, jih mora potrditi Evropski parlament, gre za eh, statistiko na področju podjetij, socialnih zadev, kmetijstva in tako naprej. V naslednjih mesecih bo program za evropsko statistiko za večletni finančni okvir treba Eh, sprejeti in tudi tu bo Evropski parlament igral pomembno vlogo, ne samo pri ugotavljanju potreb po informacijah, temveč tudi pri zagotovitvi, da bodo evropski statistiki imeli dovoljšne eh, vire na razpolago sredstva za izpolnjevanje pričakovanj. Ehm, na koncu, zakaj eh, štejem na vaše sodelovanje? Gre predvsem Želim si trajen dialog med institucijama, eh, kaj ti vzajemno koristni odnosi pomeni, da na eni strani Evropa potrebuje statistike, vendar eh, tudi Eurostat potrebuje vašo trajno podporo in zato se veselim nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala za zelo celovito in dobro predstavitev in sedaj bomo začeli z z poslanci. Prvi je na vrsti gospod Kircos. To je bil zelo zanimiv govor. Imam dve vprašanji. Prvo vprašanje je povezano s primerjavo evropskih statistik z statistiki ZDA. Ali so te statistike primerljive in kaj je s kitajskimi statistikami, ali so zanesljive? Uh, kajti na koncu bomo morali predstaviti evropske statistike in jih primerjati z drugimi eh, statistikami večjih ekonomskih sil. Eh, kako je tu eh, torej, primerjava ZDA in Kitajsko? In drugo specifično vprašanje, ne vem, ali ste se s tem že ukvarjali, in sicer primer Georgijev v Grčiji. Eh, ki je bil pristojen za grški statistični urad, več politikov ga je um, obtožilo, da je razširil pobičav primankljaj, bil je, moral se je braniti pred sodiščem, um, sicer je bil oproščen, ampak še vidno ga preganjajo, nihče eh, ga politično ne pokriva, vsaj ne strani vlade. Obenem pa se je vlada dogovorila z institucijami, da bo eh, grška država pokrivala eh, stroške, ki jih je imel v zvezi s tem sodnim postopkom. To je malo čuden primer, ne vem, ali ste slišali za to in ali nam lahko kaj poveste o tem. Hvala za ti dve zelo dobri vprašanji. Prvič primerjava statistik EU z preostalim svetom. Res, to je zelo pomembno. Moj hiter odgovor na to se glasi, da je primerljivost statistik eh, po svetu zagotovljena s statističnimi standardi, eh, z istimi definicijami in sicer eh, ponavadi pod krovom Združenih narodov, kjer ZDA in Evropska unija zelo tesno sodelujeta pri opredelitvi teh klasifikacij in tudi preko drugih eh, organizacij kot je OECD, IMF e in tako naprej. In seveda odvisno od teme VAU, ki je eh, pristojna za kmetijstvo. Samo primer iz eh, pred kratkim vsako leto um, se sestane odbor za statistiko v New Yorku. Eurostat je bil pobudnik za priporočila, za primerljave, sta, primerljave statisti, primerljive statistike pri beguncih. 17 let po ustanovitvi odbora za statistike ni standardne definicije beguncev, to vas mogoče preseneča. Naprimer, Eh, torej tu sodelujemo pri določenih temah, pa hočemo biti vodilni in tudi eh, dajemo predloge in nasvite za eh, primerljivost teh statistik. Ampak še enkrat želim povdariti, kako pomembno je to vprašanje, kajti v zadnjih letih se je evropska statistika bolj osredotočila na Evropo, ampak pomembno je, da se kot Eurostat um, um, ukvarjamo tudi s primerljivostjo z drugimi po svetu. Drugo vprašanje se je nanašalo na, nanašalo na Grčijo. Tu je več podvprašanj v vašem vprašanju. Želim povedati, da Eurostat od leta 2010 naprej potrjuje podatke o grških finančnih statistikah brez vsakega pomisleka in kar je še bolj pomembno v kontekstu vašega vprašanja in sicer, da poskušamo vedno spet povedati, da eh, če um, um, določeni postopki mogoče um, zgledajo, kot da statistika ni v redu, To ne drži. Kot rečeno, mi vedno potrjujemo grške statistike v zadnjih letih in um, tudi komisar, za, ki je pristojen za statistiko, je to večkrat poudaril in tudi podpredsednik Dombrovskis in drugi. Kar zadeva torej ta za primir bivšega predsednika, Eurostat sledi eh, dogajanju, spremlja dogajanja, <clears throat> medtem ko um, sledimo pravilu, da Evropska komisija in Eurostat ne posegata v nacionalne eh, pravne postopke, smo storili najboljše v zadnjih letih eh, v okviru um, dialoga z Grčijo, da je bila statistika del teh eh, pogovorov in na osnovi nasveta priporočila. Um, komisije smo tudi predlagali, da se povrnejo stroški za postopek gospodu. In on je bil, dobil tudi odškodnino za prvi del tega postopka, ki e, je potekal proti njemu. In to so zadnje novice, ki vam jih lahko posredujem v zvezi s tem, ter vanš beres, prosim. Hvala, gospa predsednica, gospa direktorica. Želim vam dober mandat v imenu socialistov in demokratov v tem parlamentu in vi ste v svojih izjavah že eh, omenili nekaj točke, ki bodo um, eh, pomembni za vaš mandat. Včeraj smo um, se eh, Včeraj smo že govorili o nelojalni konkurenci, ki nastaja med eh, um, inštituti za javno statistiko in z drugimi ponudniki podatkov. Um, ampak e, to je seveda velik izziv. Javna razprava, skupna dobrina e, se lahko organizira samo okrog zanesljivih statistik, za kar je pristojen Eurostat ampak ne glede na vaš mandat, ali se vam ne zdi, da je treba uh, interagirati z evropskim gospodarskim upravljanjem, naprimer pri por, pripor, priporočilih za posamezne države, da bi zagotovili, da um, ti, od katerih ste vi pristojni nacionalni statistični uradi, da bodo imeli dovolj sredstev za to, da vam lahko posrujajo podatke, ki jih potrebujete. Drugače, morate vi prevzeti njihovo nalogo in potem se spet postavlja vprašanje vašega financiranja, če opravljate naloge, ki so naloge nacionalnih uradov za statistiko. Kakšne so vaše ideje v zvezi s tem, da statistika ne bo Eh, postala nekaj, kar um, ni zanesljivo, temveč da bo nekaj, na kar se bomo lahko zanašali tudi v prihodnosti. Vi ste dobro identificirali točke, um, ki so pomembne za zanesljive statistike in tako naprej. Eh, vprašanje, socialno vprašanje, omenili ste socialni stebr neenakosti, to je pomembno in tu se spomnim, da ko govorimo o zaposlovanju, se mi zdi, da je to malo paradoksno, kaj ti strukturni skladi um, se ocenjujejo na osnovi, um, pri zaposlovanju se uporabljajo regije NUC3 um, in številke za zaposlovanje pa niso iz tega NUC3 um, in ali ne bi lahko o tem razmislili, da se spremeni in še nekaj v zvezi s temami ali nam, kako nam boste pomagali, da razvijemo statistiko, ki bo omogočila Evropski uniji, da izpolni cilje eh, COP21 eh, in sicer, da se temperatura ne poviša za več kot dve stopinji. Hvala, gospa Beres. Eh, nadaljevala pa bom v angliščini. <clears throat> Hvala najprej za želje, dobre želje. Zavedam se, da bom potrebovala veliko podpore v teh eh, časih polnih izzivov. In vi ste tudi opozorili na nekaj teh pomembnih vprašanj, želim na strukturiran in fokusiran način odgovoriti. Um, res je, moramo se ukvarjati z um, vprašanjem, Eh, ponudnikov um, podatkov, ki so v konkurenci med sabo. Um, ali je to nelojalno? Seveda, to je vprašanje, ne moremo enostavno gledati, kaj se dogaja okrog nas. In še nekaj je pomembno, če si ogledamo konkurenčnost, moramo biti relevantni in hitrejši. Če pa si ogledamo zanesljivost, moramo se truditi za to verodostojnost, zanesljivost. Ne moremo um, se zanesti na to, da bodo ljudje samoumevno dali prednost podatkom Eurostata, potem kar zadeva ekonomsko upravljanje in priporočile za posamezne države, kaj lahko storimo, eh, kako vam pomagamo. Um, Eh, eh, torej mi si želimo, da vi še naprej opozarjate na to, da je Eurostat, da mora statistika biti del vseh tih razprav od vsega začetka, ko gre za poglobitev monetarne unije ali ko gre za pogojevanje. Eh, glede porazdelitve eh, sredstev iz skladov in da je to povezano s pogoji, to je dobra razprava, ampak vprašanje, kako eh, merimo to pogojevanje. In tu nastopi spet statistika. Morate dvigniti glas, tako da se to upošteva od vsega začetka, kako meriti različne pojave. In imate torej sedaj imamo pred sabo štiri uredbe in zdi se nam, da vi to podpirate. E, v bistvu je to trialog med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in državami članicami. Seveda potrebujemo države članice in to ni samo vprašanje virov, temveč tudi um, razumivanja držav članic, da se moramo uh, da moramo delovati hitreje. In tudi nacionalni uradi za statistike se morajo tega zavedati. Statistike so sicer nekaj konzervativnega, ampak ne moremo eh, se osredotočiti samo na, odzor, na nadzor na šestletne programe. Moramo delovati bolj hitro. In tudi v teh trialogih, ko gre za okvirne eh, um, uredbe bo to pomembno. Um, omenili ste tudi socialna vprašanja. Seveda uh, so socialna vprašanja vedno bolj na dnevnem redu. Statistike so bile eh, vedno um, pionirji. Prvo vprašanje je spet pravočasnost. Lansko leto smo začeli Tudi vi ste pomagali pri pogajanjih z državami članicami, da hitreje zagotovijo podatke o socialnih pogojih, o življenskih pogojih, eh, vendar tudi tu moramo še napredovati in potem eh, omenili ste regionalno raven. In to bo tudi ena od mojih prioritet in sicer kako da uporabimo geoprostorske podatke, da eh, Povizamo, povežemo geokodeks eh, s statističnimi podatki, tako lahko pridemo na nižjo raven agregacij. In eh, COP2020 tudi to je na naši agendi, to je področje, ki se razvija. Tu imamo nove kanzalnike, ki jih razvijamo glede organizacije podatkov. Torej, um, prosimo, da nas vedno spet pozivate uh, k temu, katere podatke potrebujete, kajti tako bomo tudi vedeli, da je to delo zbiranja podatkov, da je to zbiranje podatkov zelo pomembno. Gospod Ozov. Hvala, pani direktor. V kajci statistik evropejskih. Hvala, gospa direktorica. Ko gre govorimo o evropskih statistikah, meni skupina EKR, da se moramo držati načela subsidiarnosti in neodvisnosti nacionalnih uradov za statistiko. Zadnje besedilo uredba o evropskih statistikah iz leta 2012 um, je eh, okrepila in izboljšala to neodvisnost z razširi, eh, razširitvijo um, avtonomnosti direktorjev nacionalnih uradov. Ali eh, lahko ocenite, kako to vpliva na Eurostat? Ali menite, da sodelovanje in izmenjava informacij med eh, posameznimi nacionalnimi uradi in Eurostatom, ali se je to izboljšalo, ali je to zdaj bolj konkretno in bolj verodostojno, ali pa se je poslabšalo? ali vidite sploh kakršno koli razliko in ali, pra, ali vidimo, da so v praksi sedaj nacionalni uradi bolj vključeni v sprejemanje odločitev na evropski ravni in ali vidite možnosti, kako bi eh, na tem področju še izboljšali zakonodajo. Hvala. Thank you very much for this also important. Najlepša hvala za ta ravno tako pomemben vidik. Eh, gre za odnose z državami članicami, čisto na kratko. Evropska uredba o statistikah je bila eh, spremenjena zato, da bi okrepila eh, profesionalno neodvisnost in to je bilo povezano tudi z načelom zaupnosti in pa z izvajanjem priporočil o vzajemnih pregledih. Eh, tukaj gre za eh, postopke, eh, ki prispevajo k nadzoru vsakega posameznega inštituta. Tukaj gre predvsem za načelo tajnosti, zaupnosti in pa za vzajemne preglede in analizo bomo podali v začetku junija. Takrat se bomo lahko pogovarjali tudi o konkretnih rezultatih, kar pa zadeva izvajanje eh, zakonodaje, seveda to nadzorujemo in prepričana sem in mislim, da se bomo z, in mislim, da se z vsem s tem vsi strinjamo, tudi eh, direktori nacionalnih statističnih uradov, eh, da se je z tem uloga. Eh, teh statističnih uradov okrepila, vi pa ste tudi ključnega pomena, kaj ti sprejemate zakonodajo na tem področju kar pa zadeva statistike v eh, državah članicah, eh, sem zares eh, ponosna, da imam podporo vodi statističnih uradov v državah članicah. Naše sodelovanje le še krepimo. In tukaj ne gre le za eh, Eurostat, ampak tudi za nacionalne statistične urade, ki se srečujejo z novimi izzivi, z novo tehnologijo, z pritiskom, da uporabljamo druge vire. Torej imamo skupne izzive eh, in zaradi tega eh, tudi določamo skupne prioritete in to smo storili tudi že za prihodnih sedem let. Prepričana sem, da bomo imeli dobro partnerstvo z državami članicami in prepričana sem, da je to tudi prava pot za prihodnost evropske statistike. Kajti, kot ste dejali, evropska statistika se pripravlja na nacionalni ravni, e, torej gre za sodelovanje med Eurostatom in pa nacionalnimi statističnimi uradi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Bernink. Hvala lepa. Tri vprašanja imam. Prvič. Ali menite, da bi lahko izboljšali natančnost in pa aktualnost podatkov o dolgu eh, v okviru pakta stabilnosti in rasti? Drugič, ali ne obstaja pomankanje zaupanja med Eurostatom in pa nacionalnimi statističnimi uradi in ali to ne ovira vaše zbiranje informacij, ki jih potrebujete za upravljanje svojih dejavnosti. In še tretje vprašanje. V uh, pripravi zadnjega eh, statističnega programa je Evropski parlament zahteval, da bi bila vključena tudi druga področja, ne le tista, ki so navedena v desetih prioritetah Evropske komisije. Kakšno je vaše mnenje glede tega in kaj menite? o uh, napredku, ki bi ga lahko dosegli pri uh, količini statističnih podatkov, ki jih proizvajate. Hvala lepa, gospa Vernik, za zelo konkretna in zelo natančna vprašanja. Prvič naj povem, da je statistika na temo dolga zadolženosti področje, v katerega statistiki največ vlagamo zaradi tega, da bi zagotovili natančnost. To je edino področje, uh, ker ima Eurostat eh, skoraj da revizorske pristojnosti. Eh, te nam daje zakonodaja, lahko obiščemo države članice, opravljamo misije, eh, nadzorujemo izdatke vlade in pa javnih ustanov. Torej, to je naša vsakodnevna naloga. Vsakič, ko proizvajamo statistične podatke, Eh, moramo pokazati svojo profesionalnost eh, in le na ta način lahko zagotovimo stabilnost. Natančnost eh, morda ni najpomembnejša, je pa relevantnost podatkov ključnega vidika. Recimo pri nadzoru monetarne unije, pri temah o poglobitvi monetarne unije ali pa ko razpravljamo o evropskem semestru, gre za vsebino ali eh, so statistični podatki, ki jih zbiramo, primerni, ne gre zgolj za natančnost, gre za relevantnost. Podatki morajo biti relevantni, eh, dovolj hitro morajo biti izbrani in eh, koristiti morajo prihodnim reformam in vprašanje glede držav članic. Ne, je moj preprost odgovor. Ne, nobenega tveganja ne opažam, nobene zadržanosti strani držav članic. Deloma sem to že odgovorila uh, v okviru mojih odgovorov na prejšnji krok vprašanj. Prepričana sem, da imamo dobro partnerstvo, vendar pa uh, se zastavlja vprašanje, kako razdeliti delo tako, da bo ta porazdelitev kar najbolj učinkovita. Uh, in uh, še kar zadeva uh, deset prioritet komisije in uh, širše načrte Evropskega parlamenta. Uh, E, jaz še nisem bila del Eurostata, ko se je e, pričelo z izvajanjem te pobude, ampak to je bil zelo dober trenutek, e, ko se je precej stvari spremenilo v Eurostatu in dodali smo kazalnike o kakovosti življenja, o okolju, o razporeditvi premoženja oziroma blaginje in sedaj skušamo te informacije povezati z eh, potrebami po eh, informacijah, ki trenutno obstajajo, kot recimo, eh, ko gre za cilje povezane z trajnostnimi cilji tisočletja ali pa z okrožnim gospodarstvom ali pa z COP21. Vse to bo pomembno za spremanje odločitev na tem področju. Torej, mislim, da moramo nadaljevati eh, in eh, da moramo skušati osredotočiti statistiko, tako da bo ta v skladu z trenutnimi političnimi pobudami. Najlepša hvala. Sven Gigold. So, uh, first, uh, from... Tudi jaz bi najprej uh, rad izrazil čestitke za vaše imenovanje. Zelo veseli smo da ste bili imenovani na to mesto, kajti zdi se nam, eh, da eh, ste nekdo, eh, ki raje konkretno deluje, kot pa govori. V Grčiji smo imeli primer, ko so na statistike izvajali eh, velik pritisk eh, in sicer tako politiki, kakor tudi sodišče in sedaj smo že drugič eh, prosili, da bi gospoda Jorgija povabili sem v Evropski parlament. In eh, odgovor eh, Evropske eh, komisije, nejasno odgovor Evropske komisije na naše ustno vprašanje eh, je prava sramota. Ne vem, ali je komisija tukaj, ampak reči moram, eh, da eh, če nimamo ustreznega statističnega sistema, če tisti, ki eh, seznanjajo javnost z eh, podatki, morajo prevzeti tveganje, da se bodo soočili z sodnimi postopki, takrat se je treba zavedati, da je meja prekoračena. Imam še en predlog, mogoče ga boste lahko prevzeli. Kot veste, imamo statističen program eh, in eh, v preteklosti smo bili razočarani, ker nekaj vidikov tega statističnega programa eh, ni bilo uresničenih in morda bi bilo koristno, če bi pred našo vsako letno izmenjavo mnen imeli nekakšen pregled stanja, torej vsega, da bi natančno vedeli, kako daleč eh, ste prišli na posameznih področjih, eh, koliko ste napredovali, recimo, ko gre za okoljske vidike, socialne vidike in tako naprej. Eh, vaše službe so pogosto pomagale v pogajanjih in zelo bi me veselilo, če bi imeli letno poročilo o pregledu stanja in mogoče bi lahko po tej izmenjavi pripravili kratko poročilo o tem, eh, kateri elementi eh, so novi eh, v tem poročilu, kako daleč ste prišli, s katerimi problemi ste se soočili, kako bi vam lahko mi pomagali kot so zakonodajalci in kot inštitucija, ki sprejema proračun. Najlepša hvala in vso srečo. Najlepša hvala. Hvala za izrečeno podporo in tudi za zanimanje. Eh, če se bo vaše zanimanje za statistične, statistični urad še ukrepilo, potem eh, je lahko tole dobro, kajti to nam kaže, da smo pomemben inštitut. Naš dialog pa mora temeljiti na konkretnih zadevah in eh, razpravljati moramo o tem, kako poskrbeti za napredek. Po tem dialogu bi eh, lahko pripravili pregled stanja. Ja. Pogovarjala se bom z gospodom Gualterjem o tem, eh, kako bi lahko to najbolje pripravili. Ja, ja, o tem se bom pogovarjala s koordinatorjem in potem bomo videli. Gospod Viegas. Bom dia, vou falar em português. Najlepša hvala, govoril bom portugalsko. Portugalsko žal sama ne znam. Mm, torej, najlepša hvala. Imam eno splošno vprašanje in potem nekaj specifičnih vprašanj. Ali bi nam lahko kaj več povedali o upravljanju Eurostata? In sicer jasno. Slišal sem, eh, da je zelo pomembno zbirati informacije za inštitucije, državljane, novinarje in tako naprej. In to eh, menda povzroča probleme. kako zbirate podatke, kako zahtevate podatke? Se obrnete na eh, nacionalne statistične urade? In kako pravzaprav poteka celoten proces? Bi ga lahko še izboljšali, še prav posebej sedaj, ko govorimo o socialnem stebru ali pa o okoljskih vidikih, kako bi se lahko eh, Eurostat prilagodil tem novim potrebam po informacijah? kako eh, razporejate sredstva znotraj Eurostata, kako eh, se prilagajate novim izzivom. In potem eh, še specifično vprašanje, ki je nekako povezano z prvim splošnim vprašanjem. Namreč goljufije in še prav posebej davčne goljufije. to močno vpliva na nas v eh, parlamentu. Imamo poseben odbor, ki se še zmeraj ukvarja z eh, temi temami in zaradi tega potrebujemo tudi več informacij. Več informacij, da bi se lahko bolje borili proti davčnim goljufijam. Ali nam lahko pri tem pomagate? In seveda potrebujemo zato eh, tudi več informacij. Eh, kaj pa multinacionalke? Te bi vam morale zagotoviti več sredstev, naprimer. Ali pa. vam uh, doslej niso bili znani določeni podatki, ki pa bi jih morali imeti. Kako se pripravljate na to, da bi zagotovili uh, boljše informacije? in eh, vedno je moč zagotoviti boljše informacije. Hvala lepa, gospod Vegas. Toliko točk ste navedli. Kot vidite, je to eh, zelo zanimiva služba. In eh, po zadnjem intervjuju so me vprašali, če še zmeraj želim eh, to eh, službo. Zanimivo je, da lahko uh, dosežeš rezultate v težavnih okoliščinah. Naj se osredotočim na nekaj točk, ki ste jih omenili uh, tudi sami. Ja, govorili ste o samem uh, jedru, o uh, potrebah, o popraševanju in pa uh, o uh, proizvodnji, o zagotavljanju informacij, torej od odzvati se moramo na številne informacije, na številne zahteve, kot eh, recimo na zahteve eh, parlamenta, komisije in tako naprej. Imamo Evropski svetovalni odbor, eh, ki ga sestavljajo predstavniki medijev, predstavniki parlamenta, predstavniki državljanov in tako naprej, torej različne skupine in z eh, njimi se posvetujemo, potem pa imamo tudi javne posvete, kjer lahko eh, državljani tudi izpostavijo eh, posamezne teme. Eurostat sam ne proizvaja številk, dobi jih od nacionalnih statističnih organov. In kako bi lahko ocenila situacijo? Gre predvsem za vprašanje virov. To eh, je vedno prvo vprašanje. Gre predvsem za določanje prioritet in zaradi tega je zelo pomembno, da v tej eh, razpravi eh, nacionalnih statističnih uradov ne prepustimo samim sebi. Vedno mora potekati tudi razprava na nacionalni ravni o tem, uh, kakšne so zahteve Eurostata, to morajo podpirati tudi nacionalni uh, organi. Le tako bodo nacionalni statistični uradi lahko zagotovili ustrezne informacije. In potem drugo vprašanje je bilo povezano z delovanjem samega statističnega urada. To je konstruktivn dialog, najti moramo rešitve, uh, kajti. Uh, Storitve ne smejo biti predrage uh, in postopek ne sme potekati prepočasi. Uh, Eh, torej moramo uporabljati tudi druge vere in zaradi tega je ključnega eh, pomena v proizvozni podatkov uporaba novih verov in to so ključna vprašanja. Kako določiti prioritete? Če želimo doseči rezultate, um, moramo imeti na voljo vire, poleg tega pa moramo pokazati tudi, uh, da te vire učinkovito uporabljamo, potem pa utaja davkov. Uh, Spomnim se, ko smo razpravljali o Evropskem statističnem programu z gospodom Gigoltom in z gospodom Gualterjem, eh, da smo dejali, da je to zelo pomembno za Evropski parlament, to je v interesu evropskih državljanov. Kaj ti eh, zavedati se je potrebno tudi, da davčne goljofije niso v naši pristojnosti. Ampak eh, ocena stanja gospodarstva, digitalno gospodarstvo, vloga eh, posrednikov, eh, delitveno gospodarstvo. Torej tukaj gre za podjetja, tudi za podjetja, ki ponujejo spletne storitve. Vprašanje je, ali bi eh, morala biti njihova dejavnost obdavčena ali ne, ampak to je vprašanje za vas. Pri nas gre bolj za vprašanje, koliko podatkov se proizvaja, koliko oseb je zaposlenih in tako naprej. Potrebujemo informacije, ki eh, vam eh, lahko potem omogočijo, da spremete odločitve o utaji davko. In potem še zadnja točka eh, gre za eh, individualna poročila držav članic. Eh, Tukaj gre za nov trend. V preteklosti se je Eurostat osredotočal le na agregate, torej na to, kar je pomembno za celotno Evropsko unijo. Sedaj pa moramo pripraviti tudi primerljive statistične podatke in zaradi tega potrebujemo eh, statistične podatke po državah in tukaj gre tudi za razdelitev dela. Torej moramo sodelovati z nacionalnimi statističnimi uradi in le na ta način lahko uh, ustrezno posredujemo statistične podatke naprej, vendar pa jih moramo najprej prijeti strani nacionalnih eh, statističnih uradov. kaj ti vsi eh, želijo slišati eh, statistične podatke v svojem lastnem jeziku. Hvala lepa predstavniku FTT ni in tudi je predstavnik OMP, sedaj pa gospod Silva Pereira. Tam je en portugiš. Hvala lepa, tudi jaz bom govoril portugalsko. Gospod generalno direktorico bi rad prisrčno pozdravil, rad bi povdaril, kako zelo pomembne so statistike in da eh, morajo biti statistike eh, primerljive. To je zelo pomembno za družbo kot takšno, to je pomembno eh, za to, da poznaš eh, gospodarsko in pa uh, socialno situacijo v državi, le tako se lahko ustrezno odločaš. To je pomembno tudi za gospodarstvenike. In zelo dobro je, če smo dobro seznanjeni eh, z dejstvi, preden sprejmemo določene odločitve. Dve vprašanje. Najprej klasifikacija teh eh, znanih eh, edinstvenih ukrepov, enkratnih ukrepov. To je zelo pomemben statistični ukrep za gospodarsko upravljanje. In pri tem se pojavljata eh, dve težavi, s katerima eh, se spopadamo. Najprej, eh, da klasifikacija podatkov zelo, zelo dolgo traja, včasih mesece ali pa še dlje. In šele potem je lahko sprejeta odločitev, ali je določen ukrep izredni ukrep ali ne. Na portugalskem, recimo, Eh, potem eh, potekajo izmenjave med Eurostatom, finančnim ministrstvom in nacionalnim statističnim uradom. Recimo, ko gre za kapitalizacijo eh, naše nacionalne banke, ki se je znašla v težavah, ali je to izredni ukrep ali ne. In seveda je to problem, kako bi lahko torej skrajšali to obdobje. In še drugo vprašanje, ki je s tem povezano. to um, obdobje, uh, ki tako dolgo traja, uh, kaže tudi na to, da so pravila nekoliko ja-, nejasna. Komisija, statistični uradi, vlada, uh, vsak po svoje tolmačijo uh, podatke. In potem je spet treba sprejeti odločitev, eh, ampak še prej se je potrebno ukvarjati s tem, kako to statistično razjasniti. Tukaj gre torej za to, da morajo biti pravila eh, dovolj jasno zapisana. Tako da lahko kar takoj določimo, ali gre za izredni ukrep ali ne. Kako bi torej lahko pravila eh, zapisali dovolj jasno, tako da bi vsi takoj vedeli, zakaj pravzaprav gre. Eh, eh, eh, Hvala lepa, gospod Pereira. Ta vprašanja so zelo uh, pomembna in uh, s tem bi rada odgovorila tudi na vprašanje o statističnem uh, delu. Gre za to, kako bi lahko statistično ovrednotili določene postopke. Posem se strinjam, da morajo biti pravila jasna, biti morajo predvidljiva in biti morajo pregledna. In v lanskem letu, ko sem bila imenovana za uh, eh, VD uh, eh, direktorico, sem pripravila postopke, kako uh, se bodo sprejemala pravila za to vrstne primere. Eh, kakšna bo časovnica, eh, kdaj se bo o tem razpravljalo, kdaj bodo ukrepi izvedeni, kaj ti zagotoviti moramo ustrezno preglednost in pa dovolj časa za statistične urade, da eh, pravilom tudi sledijo. In druga točka, ki se mi zdi tudi zelo pomembna in z tem postopkom smo pričeli lansko leto, v tej smeri bomo tudi nadaljevali, je, da uh, smo dolgo leta menili, da statistike uh, le opisujejo to, kar se je že zgodilo. Sedaj pa bi radi uh, dali poudarek pomenu statističnih podatkov v primeru uh, pomembnih odločitev, kajti vedno pomembneje je uh, recimo za ulagatelje, da poznajo ne le tveganja in pa prednosti, ampak tudi uh, da poznajo eh, statistično obdelavo posameznih oziroma obravnavo posameznih operacij. In zaradi tega smo skupaj z Evropsko investicijsko banko pričeli z razpravami z državami članicami, z uh, tistimi, ki razvijajo finančne instrumente skupaj z bančniki in na ta način želimo zagotoviti metodološke smernice glede ključnih finančnih instrumentov, recimo glede eh, zasebno-javnih partnerstv. Eh, glede koncesij, eh, glede energetskih pogodb, eh, kaj ti želimo razložiti, kakšna bo statistična obravnava teh novih finančnih instrumentov. In pričeli smo tudi z metodološkim svetovanjem, kar pomeni, da lahko ex ante opišeš postopek, ponovadi to počnejo nacionalni statistični uradi, ki poznajo naše izrazoslovje, poznajo način dela in potem eh, lahko potrdimo, ali eh, bo postopek potrjen ali pa gre za zapleten postopek in eh, se bodo morali z njim ukvarjati izvedenci držav članic, tako da se bo postopek eh, enotno izvajal v vseh državah članicah. Torej gre za to, da imamo eh, ustrezno metodološko podporo tako, da so vse odločitve o ex ante ali pa ex post nadzoru objavljene na spletni strani Eurostata, tako da bodo te informacije imeli tudi drugi. Omenili ste tudi dve občutljivi točki in eh, rada bi podala pojasnila. Poznam portugalski primer, kajti eh, seveda vem, kaj se dogaja v Eurostatu in ni nujno, da uh, eh, GEDI za konkurenco uporablja enake kriterije kot Eurostat, uh, ko gre recimo za uh, državno pomoč. In uh, potem ste govorili še o izrednih ukrepih. Uh, to ni naloga, naloga Eurostata, o tem ne odločamo mi tukaj, uh, morajo odločitev sprejeti kolegi v ECOFINO. Uh, mi moramo uh, povedati le, ali ima uh, določen ukrep uh, posledice za dolg in javni primankljaj. Ampak to vprašanje je bilo zelo pomembno, kajti dali ste mi priložnost, da še dodatno pojasnim našo novo dodatno ulogo. Gre za to, da predvidevamo, da zagotavljamo nasvete in to je naša nova vloga. Thank you. Najlepša hvala. Gospod Soro. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Opravičujem se, nimam najboljšega glasu danes. Gospa profesorka, govorili ste o velikem tehnološkem napredku In ta seveda vpliva tudi na uh, statistike. Uh, tukaj gre za umetno inteligenco uh, in tako naprej. Uh, torej, to so velike razlike v primerjavi z tradicionalnimi uh, statistikami. Ampak uh, ravno tako pomembne so tudi novosti pri eh, zbiranju podatkov, kar seveda predstavlja velik izziv. Tudi tukaj gre za eh, nove metode, ki so nadomestile tradicionalne metode. Tukaj gre za zahtevanje podatkov strani eh, posameznikov, podjetij in tako naprej. Velike spletne platforme sedaj predstavljajo generatorje podatkov. In uh, ti podatki niso vključeni v uh, statistike, eh, ki eh, jih običajno obravnavajo nacionalni statistični uradi, pa najbrž tudi Eurostat. Torej na to temo. Smo v tem eh, parlamentu že razpravljali in sicer večkrat imeli smo tudi poročilo na lasno pobudo o gospodarstvu, ki temeli na podatkih. Potem je bilo tukaj poročilo o inovacijah. pa tudi o omejitvah eh, tehnološkega razvoja, o monopolu na področju podatkov, o eh, konkurenci in tako naprej. Pri vsaki izmed teh eh, razprav se je pojavila ta tema podatkov. In ti podatki v takšnem obsegu kot so se pojavili, morajo biti samo v uh, lasti podjetja, ampak potem lahko podjetje to izkoristi v lastne namene. Ali pa naj bi tukaj šlo za javno dobrino. In uh, gre torej tukaj za uh, razpoložljive podatke uh, vladam. Torej, kaj vi menite o tem in uh, kakšne ukrepe sprejmate v tej smeri? Najlepša hvala. Zelo dobro vprašanje. Večkrat moram priti k vam. Kaj ti izpostavili ste vse pomembne vidike in pa izzive, ki nas čakajo? Naj odgovorim na naslednji način. Ja, seveda, mi statistiki se radi igramo s podatki, radi izkoriščamo nove možnosti. Od leta 2013 imamo sistematičen načrt eh, za raziskave skupaj z Eurostatom in nacionalnimi statističnimi uradi vemo, kako uh, lahko uporabljamo vse te nove podatke uh, iz uh, mobilnih platform, uh, Facebooka, Twitterja in tako naprej. Ali bi lahko te podatke uporabljali v uradnih statistikah? In imamo že prve pilotne rezultate v večini primerov. Bi lahko ti podatki dopolnili že obstoječe tradicionalne vire? in na ta način bi lahko eh, proizvedli obsežnejše statistike, ampak tukaj gre eh, za eh, razpravo med statistiki, ki se želijo igrati številkami, kar je pa najpomembnejše za vas tukaj je, da med tem, ko izvajamo te raziskave, identificiramo tudi probleme. In vi ste jih že navedli. Dostop eh, do uh, teh uh, virov podatkov, ti podatki, kot ste dejali, so ponavadi v lasti zasebnih podjetij in to je seveda temeljno vprašanje. Če želimo trajnostno uh, statistiko, potem je potrebno najprej rešiti problem dostopa do uh, podatkov v zasebni lasti in v prihodnih letih eh, boste vi, dame in gospodje, na tem področju igrali zelo pomembno vlogo, kajti dejali ste, da gre tukaj za razpravo o eh, gospodarstvu, ki temelji na podatkih eh, in potrebno se bo odločiti, kako uporabiti oziroma kakšna je vloga podatkov pri sprejemanju političnih odločitev. In nacionalni statistični uradi so pripravili stališče, eh, vsi eh, uradi skupaj, to se zelo redko zgodi, eh, da bi bile vse države članice enotne. In eh, dejali so, da je za statistične urade ključnega pomena, da rešimo dostop do podatkov, potem pa varstvo podatkov, eh, načelo zaupnosti. 18. maja bo stopila veljava nova zakonodaja in pojavlja se veliko pragmatičnih vprašanj, ki jih bo ravno tako potrebno rešiti. Kaj ti? Potrebno je poštevati tudi podatke iz digitalnih eh, verov ali pa podatke v zasebni lasti in tukaj se eh, pojavlja tudi vprašanje varstva osebnih podatkov, eh, kako dolgo se lahko ti podatki hranijo in tako naprej. Vse to je povezano z varstvom podatkov. Torej, vsekakor napredujemo z statističnim delom, ampak veliko pomembneje bo rešiti ta temeljna strukturna vprašanja ali bi morali za te podatke plačevati, ali naj bi bili podatki anonimni in tako naprej. In vse skupaj postaja veliko uh, bolj zapleteno zaradi uh, novih instrumentov informacijske tehnologije. With, uh... Najlepša hvala. Medtem pa beremo tudi, kaj se dogaja pri uporabi teh podatkov. Pero vamos para eso. Um... Oui, la question de... Ja, vprašanje mojega kolega Renata Sora je, se je nanašalo na prvi vidik, ki ga želim izpostaviti v svojem prispevku eh, in sicer seksipilnost novih statističnih podatkov eh, v primerjavi z starimi eh, tradicionalnimi statistikami. In rada bi nekoliko nadgradila ta vidik. Dejali ste, da eh, so se nacionalni statistični uradi mobilizirali na tem področju. Eh, vemo, da imate dialog z njimi, da eh, se nekako vsi statistični uradi strinjajo in za tega vidika me zanima, ali obstajajo partnerstva med statističnimi uradi in pa vsega, Eh, ponudniki teh velikih podatkov in eh, na čem temelijo ta partnerstva. Je potrebno dopolniti zakonodajo na tem področju. Omenili ste tudi eh, plačila. To je vprašanje, ki sem ga včeraj izpostavila v pogovoru z gospodom Giovanninjem. Gre za dostop do podatkov in To lahko opazimo tudi že na področju uh, finančnih storitev. Bloomberg je uh, razvil uh, sistem uh, ponudbe podatkov, uh, ki je izjemno drag, ampak ta sistem se uh, razvija zaradi tega, ker uh, se je tukaj pojavila niša. In vedno več je struktur, ki delujejo v okviru tega sistema in ki zbirajo informacije. Torej, eh, predvidevam, eh, da ti podatki niso na voljo nacionalnim statističnim uradom. Torej, kako poskrbeti za to, eh, da bodo ti podatki razpoložljivi? To je vprašanje, ki je zelo pomembno, še prav posebej na trgu finančnih storitev. To je pomembno tudi zaradi tega, ker imamo nove strukture, ki zbirajo vedno več in več podatkov ali potrebujemo novo zakonodajo, ali sprejemate uh, ločene pogodbe, podpisujete ločene pogodbe z temi novimi strukturami. Hvala lepa. Uh, merci, uh... Hvala za vaše vprašanje. To je res zelo zanimiva razprava. Lahko vam odgovorim, da sodelujemo z nacionalnimi statističnimi uradi. Uh, In en vidik našega sodelovanja je, da skušamo spodbujati izmenjavo mnen, eh, še posebej tam, kjer je nacionalna zakonodaja bila spremenjena, zato da bi zagotovili dostop eh, do podatkov in pa partnerstva. Francija je ena vodilnih držav, kjer se je zakonodaja pred kratkim spremenila in naredili so prvi korak eh, naprej k večjemu dostopu do podatkov. Mi sklepamo partnerstva, različna partnerstva v različnih konfiguracijah, zato da bi dobili dostop in da bi izvajali skupne raziskave z mobilnimi operaterji, naprimer eh, z Googlom in drugimi omrežji ter z lastniki socialnih omrežji. In zanimiv zaključek je, da tudi zasebni sektor zdaj začenja to pot. E, obstajajo pa potrebe po uh, ureditvi, po regulativi, uh, da se ta partnerstva primerno uredijo. Uh, nekoč bo vsekakor treba urediti dostop do zasebnih podatkov za statistične namene. Postavlja pa se vprašanje, kakšen način bi bil najboljši, ali naj to prepustimo nacionalnim statističnim uradom ali naj oblikujemo uredbo, direktivo. Uh, Eh, ali kakšna specifična pravila. Ampak treba bo najti način, eh, da se soočimo s tem vprašanjem. Zdaj imamo partnerstva, ampak ta partnerstva so začasna, ne zagotavljajo stabilnosti in pa vzdržnosti eh, uporabe za specifične namene statistične produkcije. In mislim, da tudi partnerji potrebujejo jasnejša pravila glede tega, kaj je dovoljeno, kaj ne, kdo plača uh, in tako naprej. Torej, to je res področje, kjer uh, bomo morali uh, narediti napredek v prihodnosti. Hvala. V postopku GDI, Ana Miranda. Uh, hvala. Um, Zelo pomembno je, da so na vodilnih mestih tudi ženske in veseli me, da je v Eurostatu tako, eh, v evropskih uradih in agencijah pa temu pogosto ni tako. No, kot je rekla generala direktorica, so zanesljivi podatki res pomembni. Vi ste rekli, da se številni podatki uporabljajo tudi v politične namene, volilne namene in temu se Evropski parlament želi izogniti. Sama prihajam iz Galicije in vem, kdaj se podatki uporabljajo za socialno in ekonomsko kohezijo in za druge namene. Tako da je res eh, pomembno, da so podatki točni, natančni, hitri in da se razširijo tudi kriteriji. Bom dala primer. No, ko gre za širitev kriterijev, naprimer smo pri eh, eh, statističnih enotah NUC. Eh, in pa uh, pri kohezijski politiki uporabljali BDP kot kriterij. Ampak uh, potem je prišla kriza, ki je prinesla številne spremembe v življenja državljanov. Finančna in gospodarska kriza in pa finančni učinek na življenjske pogoje državljanov. Um, ta kriza je uh, vsekakor stvari spremenila in morda ti kriteriji niso več najboljši. Gre tudi za uh, kakovost delovnih mest, prekarnost, uh, potem življenski slog ljudi in tako naprej. S trenutnimi kriteriji, eh, po trenutnih kriterijih določene regije eh, izgledajo bolj bogate, pa v resnici niso po načinu življenja ljudi in po Eh, kakovosti delovnih mest. Veliko je namreč slabih delovnih pogodb, eh, storitve, predvsem na zdravstvenem področju, so se omejile, potem energetska revščina je zelo prisotna in mislim, da potrebujemo nove kriterije. Torej, prekarno življenje številnih evropskih državljanov. Mislim, da bi to tudi morali upoštevati pri eh, novi oceni stanja. In eh, naša skupina bo tudi prispevala nove podatke in pa nove zahteve po kriterijih, zato da razširimo ta nabor kriterijev pri opazovanju evropske realnosti. Mm, torej, to je predvsem pomembno za pripravo statistik. Potem eh, eh, migracije med mladimi, to je tudi pomemben vidik oziroma izseljevanje mladih upošteva se uh, notranje migracije in tako naprej, ne upošteva pa se izseljevanja mladih. Uh, kako to vpliva na ponudbe uh, javnih storitev in tako naprej. Mi bomo zagotovili tudi nekaj naših mnen direktno vam v Eurostatu, tudi določene študije, tako da boste morda razmislili tudi o razširitvi kriterijev. Hvala. Uh, thank you very much. You... Najlepša hvala. Številne empirične zglede ste navedli, ki tudi dokazujejo mojo uh, izjavo, da moramo preveriti relevantnost statistik. Rada bi vaše praktične primere uh, spremenila v statistične postavke. Eh, nove oblike zaposlovanja obstajajo, potem različne socialne skupine, eh, osredotočiti bi se morali predvsem na mlade. Z statističnega vidika eh, bi morali zagotoviti to, da ne bomo upoštevali samo agregatnih podatkov, agregiranih podatkov, ampak tudi mikropodatke. In to je pomembno. Ni pomembno upoštevati samo administrativnih regij, ampak tudi naprimer regije s čezmejnim značajem in pa različne klasifikacije ne želimo ustrajati pri tradicionalni razdelitvi država, eh, regija, občina in tako naprej. In, eh, eh, zanimivi časi so to za vodenje Eurostata, ko se dogaja toliko sprememb. Hvala tudi za vaše čestitke, ker sem prva ženska generalna direktorica in upam, da bom zagotovila dobro delovanje Eurostata v prihodnje. Hvala, prepričan sem, da boste. Eh, mislim, da je bila razprava res eh, zelo zanimiva. Eh, živahen dialog smo imeli, ki kaže tudi na vse večji interes za statistiko. Mi se tudi popolnoma zavedamo, da statistika pomeni ukvarjanje s številnimi področji. Ne gre samo za tehnično urodje, ampak uh, Statistika obravnava eh, zelo različne zadeve, to je pomembno upoštevati. Upam, da bomo nadaljevali z našim dialogom v okviru mm, našega zakonodajnega postopka in paletnih srečanj, eh, da pa se bomo srečevali tudi v bolj specifičnih eh, temah in da bomo imeli stalen dialog, ki ga bomo mi kot odbor tudi formalizirali. tako um, bi lahko tudi na novo uredili to naše sodelovanje. Hvala za vašo pozornost. Eh, meni je bilo to srečanje veliko veselje eh, in eh, zdi se, da bo moje delo še zelo zanimivo. Hvala za vaše sodelovanje. Hvala. Zdaj bo predsedovanje prevzel Markus Ferber in čez nekaj trenutkov nadaljujemo da za deset minut prehitevamo. Ne vem, ali je celotna pogajalska ekipa že tukaj, poročevalca vidim. Ali lahko gospod poročevalec nekaj minut eh, počaka, vaše ekipe še ni. E, dobro, um, pet minut na prekinitev.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

Colleagues, as uh, we are now in the schedule again. Eh, no, eh, spet smo usklajeni z našim dnevnim redom, tako da bomo začeli eh, z naslednjo točko na dnevnem redu. Točka 12, in sicer gre za pregled Emirja. Naslov pa je zelo dolg. Mm, razpravljali bomo o predlogih sprememb k predlogu komisije predlog eh, našega poročevalca je bil pripravljen januarja, vsebuje 32 ehm, predlogov sprememb, eh, toliko jih je bilo na začetku, zdaj pa jih je čez 200, eh, ki so bili vsi uloženi v roku. Besedo najprej dobi poročevalec gospod Werner Langen. Hvala, gospod predsedujoči. Govoril bom v svojem maternem jeziku. 277 predlogov sprememb je bilo uloženih. Z izjemo redkih gredo vsi v isto smer in sicer, da se zmanjša tveganje in da se zmanjšajo tudi obveznosti za podjetja. In to je nasplošno že težnja v predlogu komisije, ki ga sedaj ne bom ponavljal. Tam gre za obveznost javljanja, za izjeme, za pokojninske sklade, za nefinančne nasprotne stranke in tako naprej. O tem smo že razpravljali. Danes gre za uvrstitev, za klasifikacijo predlogov sprememb. Želim na kratko našteti teme. Pri 277 predlogih sprememb bi zato pravzaprav potreboval eh, več časa. Gre za alternativnih investicijskih skladov za nefinančne um, nasprotne stranke in za majhne nasprotne stranke. Tu imamo predloge sprememb iz različnih, različnih poslancev. Sanda Lamasur, tudi iz različnih političnih skupin, tudi kar zadeva področje uporabje, velja isto. Gospa Swinburne predlaga spremembo, naprimer, in tu bi bilo možno, da pri definicijah eh, predlagamo dva kompromisa. Moja pisarna bi to pripravila in o tem bi lahko razpravljali. Naslednja točka je oprostitev od obveznosti kliringa in eh, bilateralnih marš in se tudi za eh, obrnitev dokaznega bremena tisti, ki želijo oprostitev, morajo dokazati, da ne prekoračujejo praga, ostali pa morajo še naprej izvajati kliring. In tu sem jaz pripravil predlog spremembe gospod Lambert, tudi gospa Swinburne in gospod Van Weizsäcker sta eh, Eh, ti mu nasprotujete in to je mora biti na konfliktna točka. Potem, kar zadeva um, izračunanje praga, tudi tu so pojmovanja različna. Um, um, in sicer eh, poprična pozicija je 12 mesecev, vprašanje pa je, kako zgleda metoda ali bo komisija ali komisija naj izda RTS v zvezi s tem. Potem eh, gre za Um, eh, odprava um, te eh, obveznosti poročanja za nazaj. Um, tu ne vidim nobene eh, možnosti, da bi predlog gospoda Lambrca dobil večino. Potem oprostitev obveznosti clearinga in morebitne bilateralne marže, Ferberlangen eh, so predlagali spremembe tudi posli znotraj skupine in tudi tu gre spet za prank eh, glede oprostitve obveznosti clearing kabino iz te teme, eh, ki pa jih je treba urediti na osnovi poročila komisije. Potem gre za za sistem preglednosti za dostop do kliringa, front, eh, Mm, in sicer se dodaja merilo preglednosti, vse skupine se s tem strinjajo. ISMA naj mm, pod, predlaga RTS in eh, potem je treba um, preprečiti tudi interesne konflikte. Uh, tu gre za člen 4a85 in uvodno izjavo 9 in za te bi pripravili kompromise, potem gre za vprašanje pokojninskih skladov, ki ni nesporno. Predvidena je oprostitev komisije za tri leta in dodatni dve leti in sicer za tri leta je gospod van Weizsäcker, Fernandez, Swimberg, Lambert, za pet let pa to Oprostitev želi gospa Swinburne. Torej, oprostitev za dve leti in sicer trajno oprostitev. E, želimo, da komisija pripravi rešitev, ki bi bila izvedljiva in sicer dve leti po začetku uveljavitve si želimo potem tak predlog še naprej pokojninski skladi, specifično poročilo ISME, ali je bila razbita rešitev, ki je izvedljiva in sicer leto in pol po uveljavitvi in uh, ustanovitev interesne skupine komisije A, za pokojninske sklade in potem še nekaj izoliranih predlogov spremem kolegov potem gre za mirovanje obveznosti kliringa, za močnejšo vključitev so zakonodajalcev, Langenferbe tu predlagata, mirovanje naj bi bilo naj bi trajalo en mesec, tudi tu gre za časovni konflikt, nekateri želijo, da mirovanje ne bi bilo daljše od šestih mesecev. E, področje uporabe obveznosti kliringa naj bi bilo omejeno, predlagat Lambert in Swinburne. Tu bo malo težje najti kompromis, potem mirovanje obveznosti kliringa naj bodi tudi do mirovanja obveznosti trgovanja. In tudi tu več predlogov sprememb iz različnih političnih skupin. Nekaj tudi posameznih, naprimer Sandra Lamasura, Ferbarja in tako naprej um, odločitev pa je treba na vsak način objaviti. O tem smo, zato smo se dogovorili. Potem gre za um, odpravo obveznosti sporočanja preteklih podatkov. Um, to poročanje. Uh, poslov, ki poteka od 12.2.2014, je prek ne sorazmerna obremenitev, s tem se strinjam, potem sprememba hierarhije norm, e, gospod Nult, novi član, je to predlagal in sem besedilo dvakrat prebral, ampak nisem razumel, zakaj gre pri tej obrnitvi norm. pod tem finančni instrumenti, s katerimi se trguje na borzah, možnost izbire strank s pomočjo registrov, potem vprašanje jamstva pri finančnih instrumentih na borzah. Naj CNS-i naj ne bi javljali za obe strani, temveč vsaka zase. Potem zbiranje informacij o stroških potem posli znotraj skupine izja, izjeme za vse posle znotraj skupin po vsem svetu, predlagajo nekateri poslanci, Hübner Svimben Kornier, pa nočejo izjem, tudi gospod Lambert, ampak potem izjema samo za posle znotraj skupine, če sta obe stranki, če delujeta na istem sektorju, nekateri predlagajo potem posli OTC, eh, enostransko poročanje, ampak tu mislim, da se bomo lahko dogovorili potem kakovost sporočenih podatkov je urejena v številnih členih in tudi predmet številnih predlogov sprememb lahko bi eh, našli rešitev s štirimi kompromisi, ki ne bi bili sporni. Potem potrjevanje bilateralnih marš strani organov v roku 12 mesecev naj bi eh, bil predložen regulativni tehnični standard RTS. Nekateri to zahtevajo. Potem eh, obravnava fizično eh, fizično poravnanih izvedenih instrumentov z valutno menjavo. In tu je vprašanje, kako bodo mednarodni deležniki na trgu reagirali na to. Pobudo za to ni dala samo, niso dale samo ZDA, temveč tudi Združeno kraljestvo in sicer, da bi z ozirom na Brexit zagotovili, da so podobni posli tudi primerljivi potem poročilo in ocenjevanje za izboljšanje upravljanja tveganja naj bi dali ISMI naročilo, da oceni to vprašanje in potem FACE in uporabe Emirja in Refita to naj, ali naj to velja šest mesecev po začetku veljave ali tri mesece. Torej, nasplošno sem mnenja, da sta dva ali tri eh, predlogi sprememb eh, sporni, vse ostale pa bi lahko povzeli v 34 kompromisih in upam, da ne bomo potrebovali več kot en sestanek poročevalcev senc. Eh, hvala. Jakob von Weizsäcker dobi besedo v imenu socialistov kot poročevalec v senci. Da, hvala lepa. Strinjam se s poročevalcem da večino tega, kar uh, imamo pred seboj, bomo lahko uh, primerno uredili in našli rešitve. Ne vem, ali bo dovolj eno srečanje poročevalcev v senci, ampak uh, meni so sestanki z Wernerjem Langenom zelo všeč, tako da tudi, če bomo imeli dva ali tri, ne bo nič hudega. Uh, sem pa vsekakor optimističen, da bomo prišli do rešitve. Veliko področji je, kjer obstaja široko soglasje. Uh, Werner Langen je strokovno to že predstavil. Um, Številna načela so taka. Potem eh, to, da najdemo dobro rešitev za poročanje, eh, da ne bomo ustvarili nepotrebnih bremen, hkrati pa bomo zagotovili, da bomo na koncu dobili prave številke. To je pomembno. In če bo karkoli šlo narobe, eh, da bo jasno, ehm, da bo jasno, kdo je odgovoren. Um, tako da eh, tukaj ne bo uh, nobenih ugibanj um, glede odgovornosti. No, kar se tiče pokojnin, sam sem si to področje ogledal in tudi številni moji kolegi. Mislim, da tukaj ne gre za vprašanje tega, da bi morali res dolga leta zelo poglobljeno razmišljati. Gre predvsem za vprašanje politične volje. Uh, gre za to, ali si tega želimo. In če eh, tega ne bomo naredili, potem bi lahko bilo vse skupaj nevarno. Zato, ker bi s tem uredili eh, pomemben del trga, ki je povezan s kliringom. Če pa to ostane zunaj trga, pa bo lahko nevarno in tukaj potrebujemo rešitev. E, dobro bi bilo, če bi eh, prehod eh, bil eh, gladek, ampak zato bi verjetno potrebovali še nekaj let, ki jih pa nimamo, tako da je treba postopek pospešiti. In mi kot socialisti in demokrati si bomo prizadevali za razumno, ampak krati hitro rešitev. Pa še nekaj vprašanje, kjer. Uh, moramo upoštevati duha zakonodaje in ga ne preveč eh, razvodeniti. Eh, bilateralne marže eh, morajo biti primerno izračunane, ne glede na vse. To je zelo pomembno. Pri prekinitvi oziroma mirovanju kliringa pa bi rekel, da rešitve, ki jih je našel gospod Langen, izvirajo iz tega, kar smo že Eh, dosegli v okviru reševanja in eh, eh, torej v okviru prejšnje zakonodaje in mislim, da bi stališče parlamenta moralo biti usklajeno. potem eh, mm, stvari morajo biti tudi integrirane, vključene in povezane v poročilu. Pogosto ne gre eh, eh, za to, da če imaš neko podružnico in potem konsolidirano strukturo skupine na to je treba pogledati širše. Naprimer, ima 60 odstotni delež, ampak kaj se potem dogaja s 40, odstot, 40 odstotki? Imamo finančne in nefinančne enote v skupini. In um, mislim, da bi tukaj morali pozornost nameniti tudi podrobnostim, ko bomo pogledali transakcije med posameznimi skupinami oziroma znotraj skupin. E, tukaj bi bilo treba najti. Eh, nek razumen kompromis. So pa to vse tiste glavne točke, ki sem jih želel omeniti in naj povem, da se veselim sodelovanja s poročevalcem in eh, poročevalci v senci, da hitro najdemo rešitev za Emir Refit. Hvala. Kej Swinburne dobi besedo. Hvala. Eh, hvala gospodu Langanu za zelo celovito poročilo, ki je precej usklajeno z mojimi pogledi. Cilj bi moral biti, da ne uh, oslabimo obstoječe strukture. Potrebujemo samo manjše spremembe in prilagoditve. Eh, ni pa treba vsega spreminjati. Poleg tega je treba zmanjšati breme za tiste akterje, ki ne predstavljajo bistvenega tveganja za finančni sistem. Naš cilj pa mora biti tudi, da se uporabi koncept eh, praga, v povezavi s tveganjem, zato da se za klirinške obveznosti zagotovi ustrezno sorazmernost. Mislim, da tukaj predlogi sprememb gredo v pravo smer. Potem tiste nasprotne strani, ki ne dosegajo eh, pragu, ki ne povzročajo tveganja za finančni sistem, eh, pri EKR mislimo, da jih lahko izuzamemo iz obveznosti kliringa in eh, tukaj gre lahko za majhne pokojninske sklade, nepremičninske sklade, potem nakupne načrte in nekatere uh, manjše nasprotne strani. Teh ni treba vključiti v obseg uporabe. No, kar pa se tiče širših schem, uh, eh, uh, eh, Naprimer, imamo različne pokojninske sklade in uh, imamo v zvezi s tem um, predlog spremembe 254, uh, ki ga je predstavila moja skupina za take pogoninske sklade bi lahko uh, uh, določili stalno izjemo. Um, komisija je tudi uh, začela s posvetovanji. Uh, mislim, da bi bilo treba oceniti vse vrste uh, režimov poročanja. Pri EKR menimo, da potrebujemo bolj konsistenten uh, pristop do uporabe podatkov in poročanja za vse vrste poročanja. Želimo pa tudi zmanjšati bremena, kot sem že rekla. E, mislim, da potrebujemo neko e, e, ustrezno situacijo, kjer ne finančne ali majhne finančne e, strani, da se bodo lahko zanesle na finančne e, centralne nasprotne strani, da za njih opravijo poročanje. Če ne finančna e, družba želi poročati, pa to lahko stori, ampak so potem odgovorni za svoje podatke. Tukaj moramo tudi zaostriti formulacije, tako da bo jasno, na kateri strani je odgovornost. Isto velja tudi za repozitorije. E, mislim, da za enkrat predlogi sprememb tega ne odražajo v celoti. E, tukaj je tudi pomembna porazdelitev odgovornosti. Eh, treba je vse skupaj uskladiti tudi z MIFID, MIFIR in pa z preostalo zakonodajo. Eh, veselimo se že nadaljne razprave o predlogih sprememb. Potem imamo tudi eh, različne možnosti glede kliringa in pa trgovalnih eh, dejavnosti. Eh, MIFID, MIFIR je to že obravnaval in eh, zdaj moramo upoštevati to tudi tukaj. Potem še tako imenovani SWAPS, ki temeljijo na bazelskih smernicah. Ehm, ti SWAPSi bi morali tudi biti izuzeti iz obveznosti variacijske marže. Potem imamo marže RTS in mogoče bi to bilo bolj ustrezno, ampak razprave o tem še nismo imeli, bi jo pa po mojem mnenju potrebovali, ker lahko pride do problemov. Kolega je govoril tudi o, o transakcijah med skupinami in znotraj skupin. Um, v korporativnem uh, svetu uporabljajo um, takšno trgovanje. Eh, ne smemo eh, povečati obsega uporabe, ki bi eh, razširil prisotnosti nadzornikov, ko bi prišlo do kakšne kršitve. ESMA tudi obravnava transakcije znotraj skupin in mislim, da bi morali zelo jasno povedati, kakšni so politični nameni pri tem. Eh, večina predlogov sprememb je v skladu z mojim mnenjem in mnenjem skupine IKR. E Mislim, da ima poročevalec prav, moramo postopati čim hitreje, tako da bomo dosegli dobre kompromise in pa dober zaključek tega procesa. Veselim se sodelovanja s poročevalci v senci in s poročevalcem. Hvala. Hvala. Peter Ježek v imenu liberalcev zdaj dobi besedo. Hvala kot sem že povedal na prejšnjih izmenjavah mnen, zelo podpiramo pristop poročevalca do tega dosjeja. E, tudi e, ne vidim nobenih e, širših področji nesoglasi. Smo pa mi še zaskrbljeni glede izjeme za pokojninske sklade. To je bilo že večkrat omenjeno. Za nas je zelo pomembno, da se najde rešitev, ki bo preprečila eh, pravno negotovost. In zato smo vložili predloge sprememb v zvezi s tem, eh, tudi v zvezi z izuzetjem transakcij, eh, ki se izvedejo ob koncu nekega obdobja in preden stopi v veljavo Emir 2. Pri zmanjšanju tveganja smo se osredotočili na to, da se iz centralnega kliringa izvzame določene portfelje in sicer bi radi emir uskladili z mifirjem, kot je tudi že nekdo povedal. Še eno dodatno vprašanje obstaja, ki ni vključeno v predloge sprememb, pa mi mislimo, da bi o njem tudi morali razpravljati s poročavci v senci in sicer eh, gre za podeljevanje odgovornosti za kakovost podatkov, ki so zapisani v tržnih repozitorijih. Treba uh, bo razpravljati o tem, kako eh, pri vsem skupaj upoštevati emir ena, uh, centralne in nasprotne strani uh, so odgovorne za kakovost podatkov. Potem uh, imamo vprašanje izvora in pa reklasifikacije centralnih nasprotnih eh, strani iz eh, nefinančne v finančno, naprimer, če se spremeni status. Eh, in to naj bi veljalo samo za pogodbe, ki so stopili v veljavo po začetku te klasifikacije, nove klasifikacije. ESMA mora razviti RTS, in to omejiti na 12 mesecev. Povezati je treba to tudi z drugimi zakonodajnimi akti. Po mojem mnenju je pomembno tudi, da imajo tržni akteri dovolj časa za to, da prilagodijo pogodbe, da se prilagodijo na spremembe, ki jih prinaša uredba EMIR. Zato sem tudi vložil predlog eh, spremembe, da se eh, preloži eh, vstop v veljavo tega predloga na, za tri mesece. Veselim pa se um, nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala. Uh, hvala. Nadaljevali bomo z zelenimi. Uh, pa ni nikogar v dvorani, tako da smo pri GUE, kjer tudi ne vidim nikogar. FDD. Uh, tudi nikogar. Eh, Barbara Kapel za ENF. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. To je dosi, pri katerem vidimo že sedaj, da obstaja enotnost, tako kar zadeva predlog komisije, da se vključi uredba IMER Verifit, tako da bodo ti predpisi bolj učinkoviti in bolj pregledni. To je na vsak način pametno. Eh, da se zmanjšajo tudi stroški za poročanje in za javljanje za nefinančne eh, nasprotne stranke in tudi kar zadeva um, repozitori sklenjenih poslov, to se bo olajšalo s temi reformami in tudi še dodatno s predlogi sprememb da so eh, pred, eh, da je treba predpise za clearing za nasprotne stranke olajšati, predvsem, če zaradi tega nastanejo previsoki stroški, je pomembna točka in to se nanaša tudi na podaljšanje izjem za pokojninske sklade. Strinjam se s poročevalcem in sicer, da ostanemo pri teh možnostih podaljšanja, glede na to, kakšni bodo dokončni predlogi. To se mi zdi pomembno, predvsem tudi za investicija v Evropi strani eh, teh pokojninskih skladov, tudi, odpad, eh, tudi odprava obveznosti kliringa za majhne eh, nasprotne stranke bo olajšalo življenje letem in potem boljši dostop do kliringa in sicer, da naj bi se izvajala klirinška storitev po pravičnih pogojih, to bo prav gotovo prispevalo k izboljšanju in tako kot je povedal poročevalec in tudi kolegi. Seveda potrebujemo pojasnile in izboljšave pri eh, obveznosti prijave in pri obveznosti kliringa. Tu gre predvsem za prak kliringa za nepremičninske družbe in to je v členu 1.2.3. odstavek, to podpiram in tudi eh, usklajevanje pravnih predpisov glede na clearing je treba postaviti na globalno raven, oziroma vse to naj bi bil naš namen. Če vidimo, um, kakšen je nominalni znesek um, teh pogodb iz izvedenih finančnih instrumentov. Vemo, kako je to pomembno za finančno stabilnost in zato moramo storiti dober, pravilen korak. Zmanjšanje, za zmanjšanje stroškov gre in tudi za učinkovitejšo regulativo. Uh, Hvala. Uh, zdaj imamo še catch the eye. Uh, Moje predloge sprememb so že predstavili številni kolegi, tako da bom sam podal samo kratko izjavo. Upam, da bomo lahko sinhronizirali Emir in Mifid in pri tem našli dobro rešitev. To je vprašanje, ki ga je treba obravnavati, sicer bo prišlo do neskladi med eh, trgovanjem in pa kliriškimi obveznostmi in to nikoli ni bila uh, želja Evropske unije. To je ta moja kratka. Eh, pripomba, v okviru KGI pa se bo javila še Peronž Beres. Izvolite. Eh, eh, jaz se strinjam s to zaskrbljenostjo. In strinjam se tudi s tem, kar je povedal Jakob von Weizsäcker, sporočevalec v senci socialistov. Pokojninski skladi so tisto sporno vprašanje. Eh, kako jih bomo obravnavali od vsega začetka, eh, ne glede na to, kako je to obravnavano v Emirju, Mifidu in tako naprej. Kako jih lahko vključimo v zakonodajo? Eh, modeli so se seveda razvili, situacija danes ni več enaka kot pred leti in Mislim, da predlog poročevalca, da bi imeli poročilo eh, čez nekaj časa o tem, eh, ta predlog se mi ne zdi realističen. Pregled eh, Emirja, torej Refit, je tukaj zato, da se stvari izčistijo in da postanejo bolj dosledne. Ne želimo več režima izjem. In eh, nadomestila so dober mehanizem, eh, to se je že izkazalo, eh, zato da zagotovimo stabilnost trgov. Ko gre za pokojnine, pa mislim, da so predlogi uh, našega poročavca v senci dobri, uh, da so dovolj rigorozni. z isto skrbjo v mislih pa moramo zagotoviti tudi, eh, da ne bodo v določbo prišli pokojninski skladi, po drugi strani pa ne bo izločena eh, cela kategorija. Eh, treba bo še argumentirati to v povezavi z MIF-om. Izjeme ne gredo v pravo smer, ampak Eh, gre za različne vrste storitev, ki naj bi bile izuzete iz področja zakonodaje in to zajema precej velik del trga. Potem eh, pogoji za uh, uh, prekinitev nadomestil. Uh, nadomestilo pa je pravilo, to moramo vedeti. Uh, In ne smemo povečevati izjem od tega pravila. Eh, omenjene so bile operacije eh, med skupinami, znotraj skupin, pa tudi eh, pri različnih storitvah. Tudi začasne prekinitve imamo. Razumem to, kar ste povedali o RTS. Tudi tukaj imamo neke smernice, Eh, kdaj lahko RTS eh, pregledamo, kdaj lahko to vodi v eh, prekinitev nadomestil. Jasno je, da mora biti povsem natančno definiran okvir za to. In predlog komisije že precej dobro pokriva skrbi tako ene kot druge strani. Hvala. Hvala. Želi komisija besedo? Ne. Potem pa dajem besedo nazaj našemu poročevalcu, gospodu Langenu. Kot smahen. Bom zelo kratek. Te točke so bile pripravljene in izražajo različne poglede. Hvala za podporo. Pripravili bomo kompromise. In želim opozoriti na to, da to, kar je povedala gospa Beris v zvezi s pokojninskimi skladi, pravzaprav smo si zelo blizu pri teh predlogih sprememb. Ta splošna kritika, ki ste jo, ste jo izrazili, eh, da ni vključena to, ni vključeno ne v predloge sprememb, ne v moje predloge, to, kar ste povedali. Našli bomo pameten kompromis, se bi, da gre za vprašanje, ali želimo splošne izjeme, tako kot je zahtevala kolegica Ester Delange, ali tri leta plus dve leti z možnostjo podaljšanja, tako kot to zahteva komisija, ali pa rečemo, tri leta s pogoji, zahtevami, do takrat je treba nekaj predložiti in razviti in potem ni več izjem ali vsaj en, ali mogoče največ enkratno podaljšanje za dve leti. Ne vidim večjih razlik v naših mnenjih. Jaz sem razmeroma fleksibilen, kajti mnenja sem, da je splošna izjema na, napaka, da pa vidimo, da lahko pride do tehničnih težav in komisija ni predvidela rešitev za te eh, težave in moramo najti nek realističen pristop. To, kar poveda, eh, kar predlaga gospod Vajce, kar, kar deloma podpirate tudi vi, gospa Monžberes, torej tu ne vidim večjih težav. Prav gotovo bomo našli kompromis, eh, ki eh, ga bo podprla večina, vsi verjetno ne, Ester Delange bo proti, kajti nizozemci imajo. Eh, um, interes, da bi nizozemski pokojninski skladi ostali zunaj evropskega nadzora. Ne bomo dobili podporo vseh, ampak nakazuje se jasna večina. Kar zadeva pomankanje jasnosti e, v zvezi s kakovostjo podatkov, več vas je opozorilo na to Jakob, Peter in Markus. Seveda si bomo ogledali, kaj je na voljo na ravni ena in ali bo tam še treba kaj pojasniti ali ne. E, sicer pa sem zelo optimističen in se zahvaljujem za podporo. Hvala. Hvala. E, želimo vam srečo pri pogajanjih o kompromisih. 24. E, aprila je rok. in upamo, da bo pogajalska ekipa pripravljena do takrat. Takrat naj bi glasovali, potem pa imamo eh, obravnavo na plenarnem zasedanju maja. Tako je zaenkrat predvideno. Gospod Langen. Samo še predlog v zvezi s časom do konca zelenega tedna ali 9. aprila bomo predložili kompromise, jih poslali političnim skupinam s prošnjo, da zauzamejo stališče kratkoročno v tistem tednu in potem predlagam, da v Strasburskem tednu v, Strasb v, Strasburskem tednu v aprilu, da imamo prvi sestanek poročevalcev v Senci. Eh, dobro naše pogajalske ekipe za naslednji dosje še ni. E, ta tema je predvidena e, čez 10 minut, tako da bomo spet prekinili sejo za 10 minut. Thank you. Zdravi, zdravi.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

So I open the meeting again. We come to point number 13 of our agenda, which is the step. Eh, smo pri naslednji točki in sicer gre za oblikovanje okvira za pregled nad posrednih tujih naložb v Evropski uniji. Poročevalec je Robert Zile in takoj mu dajem besedo. Hvala, gospod predsedujoči, za to, da ste počakali name in se opravičujem kolegom. Uh, da sem prišel sicer pravočasno, ampak drugi so bili že prej. Hvala vsem, ki so um, pripravili predloge spremem. 150 jih je, kar kaže na pomin tega pomembnost tega mnenja. Seveda so politične razlike, tako kot vidno, po drugi strani pa tudi enotnost. Neposredne tuje naložbe je treba obravnavati resno, nekatere tuje naložbe je treba eh, obravnavati zelo previdno, eh, eh, ko gre za kritično infrastrukturo, kritične tehnologije, jih je treba zaščititi. In tu smo že v fazi kompromisov in se sem vesel, da se tudi drugi strinjajo s tem, da so tudi mediji takšna kritična infrastruktura. Um, um, torej, um, razen tega družbe ne bi smele uporabljati um, torej družb v EU kot krinko za to, da tu realizirajo svoje neposredne tuje naložbe, ki si jih mogoče ne želimo. Um, ampak tudi tu smo pripravili dober kri, kri, kompromis. Kar zadeva pregled teh tujih naložb, sem zato, da se tu sklicujemo predvsem na 346. člen pogodbe tam piše, da državi članici ni treba razkriti informacij, če je to v nasprotju s svojimi interesi. Imeli smo tudi javno predstavitev, eh, gospod Prost in drugi. To je bil zelo dober, eh, dobra predstavitev. Države članice so sodelovale in poročale o lastnih izkušnjah v zvezi s pregledom. Eh, NTN-jev in večina držav članic razume, da ko gre za lastno varnost, eh, tu se moramo seveda držati pogodbe, tega ni možno komunitizirati. In eh, torej v naslednjih eh, zadnjih sestankih poročevalcev v senci bomo eh, seveda še naprej izpilili te kompromise, ampak eh, sem pa optimističen glede končnega izida. Hvala lepa, Robert. Poročevalci v senci so prva Anesander ELS. E e Hvala. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu in tudi drugim poročevalcem v senci za delo, ki ga skupaj izvajamo. Um, želim ustrajati na tem, da je treba ta mehanizem uvesti in moramo se uskladiti med sabo in dobro organizirati tako, da bomo olajšali to izmenjavo informacij, to eh, uporabo tega orodja, ki ga želimo vzpostaviti, kaj ti gre predvsem za varstvo naše suverenosti, varstvo podjetij, predvsem tistih, eh, ki razpolagajo s kritičnimi tehnologijami. To naj ne bi zavrlo eh, investicij. Mislim, da eh, to lahko prinese tudi pravno varnost za investitorja. Evropska unija naj bi seveda ostala odprta, ne gre za Eh, zapiranje, mi smo za investicije, za tuje investicije, za zaposlovanje, za rast. Ampak vse to eh, mora potekati v opredeljenem okviru in eh, na realističen način. Torej, Mm, na splošno o našem delu mislim, da obstaja soglasje za izboljšanje besedila komisije in da se poziv, pozovejo države članice, da vzpostavijo mehanizme pregledov doma. 12. Um, torej mislim, da morajo vse države članice biti bolj previdne. Um, kar zadeva um, predloge sprememb, ki so jih um, člani naše skupine pripravili. Torej, tu gre za načelo recipročnosti. E, to se mi zdi še posebej pomembno. In sicer za to, e, za neko, pri neki tuji naložbi moramo upoštevati tudi prakso določene države, v zvezi z investitorji, ki prihajajo do nas. Torej gre za to eh, načelo vzajemnosti, recipročnosti. Potem gre seveda tudi za tip investitorja. Mislim, da moramo upoštevati, da so ti posredno ali neposredno pod nadzorom določene blage, vlade, um, kar poteka v različnih oblikah. Potem gre tudi za to, da moramo verobati um, informacija, kaj ti um, informacije so strateške narave, investitorji eh, morajo videti, da bodo njihove informacije zaščitene, predvsem, ko gre naprimer za uh, poslovne tajnosti. In na koncu uh, in tudi tu gre za željo po eh, zavarovanju zbranih informacij. Torej, želim se povrniti na idejo, ki in sicer, da bi komisija pripravila poročilo o ukrepih v zvezi s pregledom um, neposrednih tujih naložb v zadnjem letu. Um, Torej, Evropska komisija naj bi Evropski parlament obveščala o teh zbranih podatkih tudi zato, da se bolje varujejo občutljive strateške informacije. Veselim se nadaljnega dela in to je to, kar sem hotela povedati. Hvala lepa. Za skupino SND dobi besedo Katalin Sorin hvala. Um, tudi jaz želim uh, povedati, da je to pomembna tema. Um, kaj ti eh, te naložbe imajo posledice za ekonomijo, za eh, transfer tehnologije, za inovacije in tako naprej. To so večje posledice. Vendar o tem eh, moramo razpravljati na evropski ravni, o omejevanju teh naložb. Vse tuje naložbe nimajo pozitivnih posledic in um, ta predlog pregleda, predvideva možnost, da se iz varnostnih razlogov nadzirajo naložbe in sicer, da javnost eh, opravi to nalogo in to je tudi zaželeno z našega vidika. Poskusili smo okrepiti to stališče komisije, eh, torej eh, ustanovitev kontaktnih točk za nadzor tujih naložb v vseh državah članicah ampak te kontaktne točke naj bi osklejevala neka centralna kontaktna točka na ravni Evropske unije. Mnenja smo, da je treba posebno pozornost eh, nameniti eh, naložbam eh, iz držav, ki, s, s, za katere vladajo um, sankcije in tudi, ki so iz davčnih oaz in razen tega um, naložbe, ki so neposredno povezane s takimi državami. Um, in razen tega je treba posvetiti pozornost tretjim državam, uh, ki ščitijo uh, denar, ki prihaja iz nezakonitih dejavnosti. Um, nočemo, da bi se tak eh, nezakonit denar pri, eh, uporabil pri nas, torej ki prihaja iz eh, jurisdikcij, ki z nami ne sodelujejo. Pa še en element želim dodati. Če eh, ni možno določiti končnega upravičenca, potem ta naložba ne, ne bi bila dovoljena. Moramo videti, eh, kdo izvaja naložbo. Eh, Eh, kakšna je preteklost te družbe in kakšen je končni upravičenost. Eh, eh, to je zelo pomembno. Um, um, torej ob pol dveh imamo sestanek poročevalcev v Senci, kjer se bomo porab, pogovarjali o tem in sedaj je na vrsti predstavnik liberalcev. Hvala. <clears throat> gospod predsedujoči, gospod poročevalec, ta, ti, pred, ti predlogi spremim so dobra osnova za kompromis. Skoraj smo že dosegli kompromis, takšen vtis imam. Imam pa še nekaj pripomb. Ni naš namen, da bi v ta dosje vključili načelo recipročnosti. Mi zavračamo vsake vrste vsako vrsto protekcionizma. Želimo na vsak način prepričiti, da bi države članice dobile pravice, pravico vita za naložbe v neki drugi državi članici in razen tega ni namen, da se prisilijo države članice, da prigledajo vsako naložbo. To, to velja tudi za strateška področja. In tudi ni potrebno uh, da bi naredili seznam strateških in nestrateških sektorjev. E, pravica izvesti pregled je pri državi članici. Najpomembnejše je, da ugotovimo, ali je pregled sploh potreben. To je vprašanje kure in jajca, da dobimo informacije, je treba izvesti ta pregled. In mogoče je celo potrebno, da se države članice razmislijo o nekem mehanizmu, ki bi ga pri tem lahko uporabile. Razen tega želim pa udariti, da so da morajo neposredne tuje naložbe tako in tako biti v skladu z mednarodnimi pogodbami. Hvala lepa za zelene. Je tu gospod Urtazun, ki dobi besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Želim eh, pozdraviti prizadivanja poročevalca, da bi ta bremena bila bolj eh, uravnotežena. Um, tudi mi, mi smo za ta črni seznam nesodelujočih jurisdikcij, ampak eh, svet to spodkopava, kar zadeva zadnjo verzijo kompromisov. Ne obžalujemo, da je, da mnoge prvotne ideje niso več vključene, omeniti želim tri za našo skupino je določitev ali neposredna tuja naložba vpliva na javni red, to je odvisno od tega, ali se investitor eh, poslužuje agresivnega davčnega načrtovanja ali eh, je storil davčne utaje. In zato tu želimo to vključiti pri četrtem členu. In tudi pri eh, državnih eh, skladih. Eh, se je treba držati um, načel o pravilnosti iz Santiaga. Potem, kar zadeva vlogo Evropske unije pri pregledih, ne vseh naložb, temveč naložb, eh, ki so v interesu EU. Evropski parlament. Uh, mora um, zahtevati od komus, komisije sprožitev mehanizma pregleda, ko gre za takšne evropske projekte. In razen tega želimo prositi poročevalca, da upoštevajo 162 in 172 predlog spremembe. Um, um, vidimo, da obstaja nevarnost bilateralnega pregleda med državami članicami, kajti tu bi lahko prišlo tudi do konfliktov in um, to bi lahko tudi spodkopavalo namen te uh, uredbe. In zato smo mnenja, da naj bi imeli bolj multilateralni sistem in sicer, da bi vzpostavili organ s sodelovanjem držav članic in Evropske unije, ki so In bi ta organ bil potem pristojen za ta pregled. Naš poročevalec v senci bo z drugimi opozoril na to pri sestankih. Za skupino GUE ne vidim v dvorani nikogar, eh, za ENF eh, tudi gospoda Monoa ni oziroma ne želi besede. Pa še pritegni pozornost predsedujočega nihče ne želi besede, gledam, ali želi komisija kaj povedati, ali želi komisija besedo, prosim. Hvala lepa. Samo eh, dve kratki pripombi oziroma dve. Eh, eh, torej, najprej gre za recipročnost. Mi želimo tu um, povedati, sporočiti, da če uh, bomo problem recipročnosti eh, določili kot dejavnik pregleda ali nekaj takega, potem bi to lahko povzročilo težave v zvezi z mednarodnimi obveznostmi, temveč s tem bi poslali tudi signal protekcionizma. Um, in um, drugi pregledi ne predvidevajo eh, recipročnost eh, mm, v zvezi z državo investitorko. Vemo, da je vprašanje recipročnosti zelo kočljivo. Po naše to ni prav, pravi instrument za rešitev problemov, ki pri tem nastajajo. In druga pro, pripomba se nanaša na obdavčitev. Razumemo, da Eh, dal, da je treba se boriti proti izogibanju davkom eh, in nepreglednost pri obdavčitvi ali kdo je eh, končni lastnik pri državnih skladih je seveda um, pomembna vprašanja, ampak eh, to ni pravo mesto. Imamo direktivo o pranju denarja in druge instrumente. To pa je instrument skupne trgovinske politike na um, um, temelječ na členu 207, kjer imamo izključno pristojnost. Eh, če bi presegli ta okvir, bi prišli na področje, kjer potrebujemo soglasje vseh držav članic in to bi ubilo ta predlog in to. Um, bi bilo zelo žalostno. Per, fi, eh, včasih je eh, eh, najboljše perfektno sovražnik dobrega. Če bomo preobremenili eh, ta inštrument z divami, ki so zelo pametne, naprimer pregled na ravni unije, potem se bojimo, da je v tej fazi to politično nemogoče, kajti ozaviščenosti za to ni. 16 držav ne izvaja tega pregleda in če eh, upoštevamo te politične omejitve, eh, preglednost, ozaviščanje, vse to bo pomemben prvi korak in potem čez tri leta bomo videli pri pregledu, pri reviziji, ali bo treba storiti korak naprej ali ne. Hvala. E, tudi jaz sem po pripravu nekaj predlogov sprememb, e, mislim, da ni treba počakati tri leta ali še dlje. Kitajski investitorji so pokupili industrijo v državi, iz katere prihajam jaz. Mi pa nimamo možnosti, da bi kupili podjetje na kitajskem in sicer sto odstotno. Ampak to je bilo zdaj zunaj protokola in dajem besedo spet eh, poročevalcu Robertu Zilev. Hvala vsem, eh, ki so spregovorili v tej razpravi v imenu političnih skupin. Hvala tudi predstavnici komisije. Eh, kar zadeva zdaj to vprašanje držav članic, mislim, da moramo začeti s pregledom v državah članicah in potem bomo videli, kako nadaljevati. Kar zadeva Bavarsko, Nemčija ima sistem pregleda in sicer eh, razmeroma strok sistem. To smo odkrili, ko eh, pri tem mm, pri tej javni predstavitvi, ki jo organiziral gospod Prost in to je bilo um, dobro. Torej, pri kitajskih investicijah bi nemška vlada lahko rekla uh, ne. Ampak to ne vključuje evropske ravni. To bi Nemčija že sedaj lahko storila, ali kar smo še odkrili pri tej javni predstavitvi, da so sistemi pregledov zelo različni v Združenem kraljestvu, v Nemčiji, Španiji. E, torej, v 12 državah smo slišali, obstaja ta sistem. E, uh, upam, da bo uh, seja poročevalcev v senci danes zadnja in seveda je treba upoštevati tudi um, mnenja iz drugih odborov in poročilo pristojnega odbora, tako da bomo vse zelo dobro pripravili za plenarno zasedanje in jaz bom prispeval svoj delež k temu. Uh, glasovanje naj bi bilo naslednji teden. Uh, in upam, da boste to delo zaključili do takrat, potem eh, odbor INTA je pristojni odbor. Verjetno bodo tam glasovali 17. maja, videli pa bomo, kdaj eh, bo eh, to obravnavano na plenarnem zasedanju. Za nas je pomembno, da glasujemo o tem v naslednjem tednu. Hvala. To je bil dopoldanski del um, uh, seje in nadaljujem.